Bom dia, vamos iniciar os nossos Dobro jutro, sedaj začenjamo z našim delom. Na začetku imamo razpravo Evropska unija in Kitajska eh, glede trgovinske menjave. Ob 9.30 bomo zaključili s to razpravo, ob 9.30 sledi elektronsko glasovanje. Zato vas prosim, da imate pri eh, seboj glasovalne kartice, eh, kolikor bi bilo to potrebno. Eh, to bi torej bila prva točka dnevnega reda 10. Pripravljalec mnenja je Dirk Sterks iz poslanske skupine Alde in eh, kar takoj mu dajem besedo. Spoštovana gospa predsedujoča, stališče za odbor za zunanjo trgovino je to in pri tem najprej ugotavljamo, da je naš odnos s Kitajsko seveda zelo pomemben odnos, zato tu ne smemo delovati lahko miselno. Omejil sem se na nekatera vprašanja, za katera smo mi v našem odboru pristojni. Zlasti mislim tu na socialne vidike, ki so v povezavi s temi pomembnimi trgovinskimi odnosi. V naslovu stališča je vprašaj, ali obstaja neravnovesje ali ne. In eh, mi izhajamo pač iz tega, da obstajajo določena neravnovesja, v razpravi pa se pogosto zelo šipko argumentira in eh, skratka priča smo zelo površnim klišejem. Naprimer, ali ni tako, da v naših trgovinskih odnosih s Kitajsko eh, pri nas močno upada število delovnih mest. Prišlo je do sprememb, obstajajo pa tudi študije, ki pravijo, da podjetja, ki so na Kitajskem uspešna, v svojih podružnicah pri nas sedaj ponujajo več delovnih mest. To je potrebno tudi upoštevati in sicer moramo pogledati nekoliko preko roba splošnih predstav. E, Kitajska je seveda e, eden e, pomembnih trgovinskih partnerjev v svetu in dejstvo je, da Kitajska Slovenka že nekaj eh, let svoje gospodarstvo odpira, sodi med svetovno gospodarstvo in iz tega razloga je Kitajska prevzela tudi celo vrsto obveznosti in na eh, državo se sedaj gleda z drugačnimi očmi kot v preteklosti. Eh, postavljati zahteve je morda napačna beseda, imamo pa interes, da s Kitajci razpravljamo tudi o socialnih vprašanjih. Eh, mislim in to sem tudi zapisal v stališče, eh, da pa eh, ne smemo gledati samo v smeri proti Kitajski, ko gre za socialne odnose, kajti prišlo je do sprememb v celotni Aziji, v vzhodnem delu Azije, na jugovzhodu Azije. Vidimo, da. Torej, kitajsko gospodarstvo, kitajska družba se naprej razvijata. In tu vidimo, da prihaja do sprememb. Podjetja že zapuščajo Kitajsko in se selijo v druge azijske države in zato pozivamo komisijo, da upošteva celovito podobo. Ne samo Kitajsko, ampak tudi še kaj več, ko gre za socialna vprašanja. Na Kitajskem mnogo čem, um, na mnoge stvari gledajo drugače kot pri nas. Ko gre za socialne norme, za socialno politiko, socialno varnost, je to seveda drugače pri nas kot pa na Kitajskem. Vendar pa ne smemo pozabiti, eh, da zlasti v preteklih desetih, petnajstih letih, da je na Kitajskem prišlo do zelo velikega skokovitega razvoja. Naprimer, eh, obstaja delovna zakonodaja, eh, ki Eh, so jo pripravljali specialisti iz naše celine. Eh, in Kitajci eh, pozorno pregledujejo, kako mi ravnamo z stvarmi. Če želi Kitajska biti eh, del svetovnega gospodarstva in to pravzaprav je, potem se mora držati mednarodnih eh, pravil. Eh, in to sem tudi specifično povdaril v svojem mnenju, naprimer svobodni sindikati. In ne samo obstoj zakonodaje, pač pa tudi nadzor in spoštovanje te zakonodaje, kajti tukaj pogosto obstajajo velike razlike. Pomembno je tudi, da eh, Kitajci ravno kar razvijajo socialno varnost eh, in ekonomska neravnovesja na eh, kitajskem trgu se s tem lahko oslabijo. Eh, zelo eh, jasno je, eh, da kitajski državljani porabljajo manj denarja in veliko več varčujejo za starostno pokojnino, tudi individualno. Bolj, ko je šipko organizirana socialna varnost, bolj ljudje varčujejo individualno in tako toliko večja, večji razkorak med notranjo porabo in izvozom. Če si pogledamo zakonodajo, ki je bila pred nedavnim sprejeta. Eh, potem eh, vidimo, eh, da so bile številke rasti omejene. Zdaj se ne zauzemajo za 11-12 odstotkov, ampak 7 odstotkov. In tudi kar zadeva Eh, rast eh, notranje bogatstva so pri sedmih odstotkih in upajo, eh, da bodo s tem spodbudili notranjo potrošnjo. Iz plačilne bilance zadnjih mesecev lahko razberemo, da se dogaja marsikaj, česar prej nismo eh, mogli ugotavljati. Predsedujoča. Eh, to stališče je namenoma zelo kratko, vendar pa mislim, eh, da omenja celo vrsto pomembnih točk in mislim, eh, da s tem lahko prispevamo k razpravi tudi v odboru za mednarodno trgovino. In kot že rečeno, naš odnos do Kitajske, naš trgovinski odnos do Kitajske je tudi za nas zelo pomemben in tu ne moremo biti lahko miselni. Hvala. Muito obrigada pela sua. Hvala eh, za ta prispevek. Eh, mislim, da ste omenili že kar nekaj pomembnih tem, eh, ki zadevajo to stališče. In mislim, da je to mnenje, ki je tudi pomembno za druge odbore, ne le za ta odbor. Tu pa imam že tudi seznam govornikov in dajem besedo gospe Bun. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor colegelor și colegilor. Eu sunt șed. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsem želim dober dan, sem poročevalka v senci za to mnenje in zahvaljujem se poročevalcu za njegovo predstavitev in tudi za uh, misli, ki jih je tu predstavil. Tudi jaz eh, bi morala izpostaviti določene stvari o določenih idejah. Kitajska je eden izmed najpomembnejših akterjev na svetovni uh, ravni in uh, pogaja se tudi o uh, partnerstvu uh, in uh, tu uh, seveda je pomemben tudi gospodarski vidik v tem sporazumu med Evropsko unijo in Kitajsko. Eh, glede odpiranja socialnega dialoga lahko rečem, da eh, uživa Evropska unija velik eh, mednarodni ugled glede socialnega varstva in mi moramo to še spodbujati o tej točki smo eh, tudi razpravljali. Mi moramo imeti neko socialno zavezništvo s Kitajsko, eh, zato da bi eh, spodbujali višji nivo zaščite na področju zaposlovanja in pomembno je seveda, da da bi spodbujali eh, nastanek večje socialne odgovornosti podjetij. Dejstvo je, da evropska eh, podjetja tudi zelo veliko investirajo na kitajskem in zaradi tega so ti vidiki tako pomembni. Upam, da bodo ta podjetja tudi eh, zagotavljala čim više standarde na področju zaposlovanja in Tu se torej zastavlja vprašanje socialne odgovornosti podjetij. Politika zaposlovanja in socialne zaščite mora biti tudi izpostavljanja. Leta 2006 so združeni narodi in sicer ekonomsko in socialna komisija Eh, objavili dokument eh, o eh, spodobnem delu, se pravi, ukvarjali so se intenzivno s področjem zaposlovanja in Evropska unija tudi govori o tem, da bi razvojni instrument razvejeno razvejeno Eh, prizadevanje morali osredotočiti na določena področja, se pravi izboljšanje življenjskih pogojev, zlasti za otroke, za poslovanje, zdravstveno varstvo, pogoji dela in podobno. Potreben je nadaljni razvoj sodelovanja na področju zaposlovanja delavcev, migrantov in eh, njihovih eh, delovnih pogojev. Treba je izpostavljati tudi enakost med moškimi in ženskami pri zaposlovanju. Eh, pomembna eh, je izmenjava mnenj in eh, dobrih praks na področju zaposlovanja. Potrebna je pomoč pri ustvarjanju zelenih zaposlitev Zelene zaposlitve so pomembna tema, o kateri razpravljamo eh, na področju Evropske unije, pa tudi na svetovni ravni. Toliko za enkrat, hvala lepa. Hvala, gospod Helmer. Well, thank you very much, Madam Chairman. I'm listening to this with great fascination. Uh, I wonder how many of our colleagues poslušam z velikim zanimanjem in zanima me, kdo je dejansko obiskal eh, neko kitajsko eh, tovarno in koliko je resnice v besedah o enakosti spolov, zelenih delovnih mest in tako naprej. To nima nič praviti z realnostjo. Ehm, seveda spoštujem kolega Sterksa in zahvaljujem se za dobro delo, ki ga je upravil, ampak. Eh, imam dvome, ko gre za vpliv njegovega dela v resničnem svetu. Če razmišljamo o trgovini med EU in pa Kitajsko, moramo vedeti, da je Kitajska veliko prispevala k temu, da bi znižala inflacijo v Evropi, saj eh, smo imeli blago na razpolago. In to obdobje je sedaj končano. Jasno je, da so se deloci odločili, da želijo boljše plače, boljše pogoje, mi jih bomo pri tem podpirali. In naj spomnim kolege tudi na to, da je železni zakon industrialnega in pa gospodarskega razvoja, ki določa standarde za delo in pa za delovne pogoje. In ti standardi se povišajo, ko gospodarstvo napreduje. Sedaj že vidimo pomankanje delovne sile na kitajskem, vidimo, da se višajo plače, veliko podjetij delavce bolje plačuje in to so vse dobre strani. Ampak um, to se je zgodilo zaradi gospodarskega, socialnega in industrialnega razvoja v državi. In to, da mi sedaj tukaj razmišljamo o tem, kaj se dogaja na kitajskem, tega ne bo spremenilo. Vsi vemo, da obstajajo številna področja, ki niso dobra, prihaja do kršitev eh, človekovih pravic, eh, ljudi se ob treh zjutraj aretira in se jih odpele v eh, taborišča, se jih tam muči in Kitajska preprosto noče spregovoriti o teh stvarih in noče se odzvati na zahodni pritisk v zvezi s temi zadevami. In prav gotovo mm, zato izgubljamo čas s tem, da govorimo o enakosti spolov in pa pravic, o pravicah delavcev v, na kitajskem. In sploh gre tukaj za poročilo, ki sploh še ne obstaja, zato je čudno, da je gospod Stark napisal mnenje o poročilu, ki sploh še ne obstaja. No, mi tu sedaj opletamo z našo socialno zavestjo pred prebivalstvom v Evropi, vendar pa mislim, da temu mnenju nihče na kitajskem ne bo namenil niti trohice pozornosti in zato moja skupina ne bo podprla tega mnenja. Hvala. Sedaj pa naslednji kolega. Eh, Če bi rekli, da samo čakamo, eh, potem mislim, da bi bilo to nekoliko premalo. Eh, tudi Kitajci so pozorni na človekove pravice, kako se izražamo, eh, kajti kadarkoli imamo nekaj takega, naprimer v Štrasburu, je eh, bila tema kraja eh, glasovalnih skrinic eh, tibetancev. Tibetanci niso smeli voliti zaradi kitajcev, no potem so že reagirali in želijo doseči, da smo tiho. Eh, torej, da eh, to samo sprejemamo, to ni dovolj, vendar pa je temna misel pravilna. Kaj eh, pravi gigant, če mali pravi, moraš se spremeniti. Kolegu Sterksu sem zelo hvaležen za njegovo poročilo, on se je zelo dobro spozna na zadeve na kitajskem, zelo dobro je govoril o tej ekonomsko-politični dimenziji. Jaz sem bil takrat poleg, ko je šlo za to, da se Kitajce in tudi Tajvan pozove, da postanejo člani STO-ja. Naše upanje je bilo, da e, če bodo člani, bodo morali spoštovati tudi pravila. Od tega pa so še vedno daleč oddaljeni, ampak ta pritisk mora ostati. Če samo v dano sprejemamo, da se tako ali tako nič ne bo spremenilo, da počnete, kar želite in delajte z ljudmi, kot želite, uh, mora pritisk od zunaj ostati, kaj ti ljudje, ki tam eh, stanujejo in Roger Hermel ima popolnoma prav, so že nekaj dosegli. Dosegli so več denarja, više plače, imajo pogajanja. Mnoge stvari so se zgodile, kar v časopisih ni bilo tako jasno razvidno, ampak prišlo je do določenega napredka. Eh, kljub temu pa vendarle menim, kolega Sterk, še naprej moramo postavljati zahteve, če tudi vemo, da ne bodo tako hitro izpolnjene. Če naprimer lahko na področju tekstila dosežemo, da v različnih regijah eh, kitajske. Eh, obstajajo eh, sporazumi za evropsko tekstilno industrijo, da se spoštujejo eh, sprejeta pravila, potem je to zelo dobro znamenje. Mi pri nas v Nemčiji pravimo in ti zelo dobro razumeš naš jezik, da je to samo, da je to pač mala kapljica v morje, vendar pa so to pogumljajoči začetki, moramo nadaljevati in še nekaj je pomembno. Indici stalno sprašujejo, kako izgleda sistem socialne varnosti, kaj to pomeni socialna odgovornost gospodarstva, podjetjih in tako naprej in tako dalje. Eh, in eh, seveda bi to lahko eh, napravili tudi Kitajci, če bi jih pripravili do tega. Razpravljalo se je o socialni alijanci, no to ne vem, vendar pa je treba jasno pojasniti, kaj pomeni spoštovati pravice otrok. In še zadnja pripomba, ne smemo pozabiti, da tudi eh, ljudje živijo v obdobju eh, kompjuterizacije, globalizacije in da so se naučili, da morajo sami eh, se zauzemati za svoje pravice. To je potrebno sočeči v državi sami, to ne more priti od zunaj. Vendar pa je treba dati tem ljudem poguma, da dosežejo te pravice, da si pogledajo, kakšni so socialni modeli drugot, kaj od tega je mogoče prevzeti, kaj od tega še ni mogoče prevzeti. To so, mislim, da zelo pomembna področja, ki jih jih imamo. In prav gotovo je tu naš prispevek na mestu, zelo do, dobro je, da imamo takšno eh, pobudo z vidika delo eh, jemalcev. Tudi. Hvala. Hvala. Eh, spoštovani kolegi, eh, prosim vas, da ste čim krajši v svojih prispevkih in uh, prosim vas, da povzemate vsebine, tako da bomo pravočasno lahko začeli z glasovanjem. Uh, gospod Falk. Ja bih htio pripomenout, že Čína má před námi náskok asi 2000 let. Mm, torej, res je, da je Kitajska skoraj 2000 let pred nami. Mi smo še plezali po drevesih, ko je na Kitajskem že obstajala organizirana država. Zato lahko mi sprejemamo kolikor poročil in mnen hočemo. Ampak, ko pride kitajski predsednik v Francijo in naroči 200 Airbusov, je kar naenkrat vse lepo in prav. Nehati bi morali s to hinavščino v našem pristopu. Vem, da se državljanske pravice tepta na kitajskem. Vem tudi to, da se ljudje ne smejo upisati v sindikate. In uh, vem tudi to, da se srednji razred razvija na kitajskem in da bo srednji razred dosegel to, kar je prej obstajalo tudi v Južni Koreji. Tudi tam je prej obstajal diktatorski režim. Prav je to, da podpiramo spremembe na kitajskem, ampak ko obiščete trgovinice na letališču v Bruslu, je tam veliko stvari, ki so narejene na kitajskem. Dejem palavro. Ja, Hvala, gospod majster. Ja, hvala, predsedojoče, bom čisto kratka, ker je bilo veliko tega že povedanega. Hvala gospodu Šterksu, dejansko se mu je posrečilo v zelo kratkem mnenju povedati zelo veliko. In eh, to je zelo zaokrožena zadeva, kajti to ne zadeva samo Kitajske, ampak tudi druge eh, azijske države v točki štiri. Eh, in eh, dejansko eh, je to kaplica. Eh, gospod Helmer, seveda je frustrirajoče, če vedno samo nekaj govorimo in nič se ne zgodi. Eh, o človekovih pravicah imamo vedno ta občutek, lahko še toliko govorimo, pa se nikaj s kem nič ne zgodi, človek se zaletava v steno. Vendar pa bi si želela, eh, da bi se o vseh teh točkah pogovarjali tudi z ZDA, ehm, kajti eh, ena milijarda eh, ljudi je trgovinskih partnerov Kitajske, to je zelo veliko ljudi, ki lahko postavljajo tudi svoje zahteve do Kitajske, do trgovinskih partnerjev. To se mi zdi tu zelo dobro, kajti situacija za ljudi na Kitajskem ni optimalna, mora se izboljšati in ne smemo se utruditi to vedno znova povdarjati. Hvala. Então, eh, última inscrição, senhor. Hvala. Gospa Kistesen. Tak for det, eh, herr formand. Selvfølgelig er... Uh, hvala. Uh, predsedujoča Kitajska je... Eh, seveda eh, partner, s katerim EU sodeluje. Seveda pa je razumljivo, da moramo postavljati tudi še nadaljne zahteve do Kitajcev, eh, kaj ti zelo močno kršijo človekove pravice na različne načine. Eh, bil sem v Angoli, v Luandi, sicer leta 2009, v okviru sodelovanja AKP EU. In tam smo videli, Eh, da je bil, eh, zgra, eh, zgra, da je bil zgrajen velik nogometni stadion za African Cup. In prav tako so zgradili velika mesta nekoliko bolj stran od Luande, ker so želeli oddaliti promet iz Luande in tam so delali samo Kitajci na tem nogometnem štadiju no, in v teh mestih in tudi samo s kitajskim materialom. Uh, Eh, tam ni bilo niti enega samega afriškega delavca. Eh, in na to je treba opozarjati, kaj ti ni eh, mogoče, da sprejemamo, da afriško prebivalstvo ne more dobiti dela. Ehm, tudi Eh, so za taka dela naprimer izbrali potencijalne zapornike, ki so jih eh, vprašali, ali želijo raje sedeti v zaporu ali pa delati v Afriki. Eh, skratka, to je bila popolna kršitev človekovih pravic. Tu moramo postavljati zahteve. Hvala. Ne vem, ali naš kolega gospod Sterks želi podati še nekaj kratkih pripomb. Uh, ampak čisto na kratko. Ja, hvala, kolega Helmer ima prav gotovo prav. Dvigovanje socialnih norm je povezano e, z blagostanjem. E, če imamo bogatejšo družbo, e, potem pride tudi do razvoja socialnih norm. To tudi na kitajskem lahko živitimo na popolnoma spektakularen način, kar cela vrsta stvari je, če si jih pogledate, ki sicer niso morda čisto v skladu z našimi normami, ampak če primerjamo to uh, s tistim, uh, kar Eh, so prej doživljali imigranti iz podeželskih okolij v Šanghaj, potem je to za nje velika izboljšava, tudi velika izboljšava v primerjavi s stanjem pred 30 leti. Skratka, priča smo hitremu razvoju. Ne strinjam se popolnoma s tem, kar je povedal kolega Helmer, da pravzaprav samo hodimo na mestu. Eh, ni tako, da eh, nam Kitajci ne bi prisluhnili v razpravah. Vedno moramo razmišljati o tem, da se interno o tej temi na kitajskem vendarle močno diskutira, kar zadeva torej to socialno dimenzijo in sicer v okviru eh, vodstvenega kadra. Seveda je težko izvedeti, kaj se dejansko dogaja, ker tu ne gre za neko odprto demokracijo, eh, kjer bi bile te razprave obelodanjene. Vendar pa ta razprava poteka, večkrat smo o tem govorili s kitajskimi eh, delegacijami, naprimer Steven Hughes, socialistični kolega, je eh, dolgo leta obdeloval temo v premogovnikih eh, in prav tako je delal tudi na protokolu. Eh, to seveda ne bo v enem dnevu izboljšalo varnosti v eh, premogovnikih, vendar pa je to postopen proces. In Kitajci seveda tudi vejo, eh, da je eh, stabilnost njihovega ekonomskega in političnega sistema deloma tudi odvisna od zadovoljstva ljudi, ki na kitajskem delajo in živijo. In v tem primeru znajo prisluhniti in si pogledajo, kaj delamo mi. Morda to ni takoj razvidno, morda je ta razprava zelo frustrirajoča, kot sta povedala gospod. Eh, Potman in gospa Majsner, vendar pa je treba razpravo voditi naprej. In uh, nisem eh, namenoma bil arogantni in rekel, no, poslušati nas morate, ampak sem samo pozoril na določene stvari, ampak so pa stvari, kjer moramo zauzeti jasno stališče in to so svobodni sindikati. Uh, mi seveda nismo odbor za človekove pravice, mi smo pristojni za socialne zadeve in mislim, da je to uh, kršitev mednarodnih sporazumov. In Če želi biti Kitajska del mednarodnega gospodarstva, potem mora spoštovati te sporazume. Seveda se, se veselim tudi sodelovanja s kolegi. Če bi prišlo do predlogov sprememb, bomo videli, kako se lahko uskladimo. Sedaj pa moramo glasovati. Hvala. Eh, eh, hvala. Eh, hvala, da ste zauzeli svoja stališča v zvezi s to temo. Zelo dobro bi bilo, da upoštevate dejstvo, da se predlogi sprememb vlagajo do 2. maja do 12. ure. Na to bomo imeli razpravo, kjer bomo govorili o predlogi spremem 24. in 25. maja. S tem eh, zaključujem eh, to razpravo in prehajamo na glasovanja. In sicer prvo poročilo, prvo poročilo, o katerem bomo glasovali, je eh, poročilo gospoda Richarda Falberja o zonani razsežnosti socialne politike. Eh, in mislim, da ste sedaj vsi pripravljeni, da imate pri sebi tudi glasovalne kartice, eh, kajti poskušali bomo opraviti to glasovanje brez Eh, uporabe elektronskih naprav, kolikor pa bi se to izkazalo eh, to za potrebno, potem bomo to storili. Eh, in sicer številka 167, kdo je za, kdo je proti, zdržani, zavrnjeno. Številka 4, odstavek 4, 69. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71. Ne, to je sedaj brezpredmetno, pravi predsedujoča. Ne, lahko vendar ne glasujemo o tem. Skratka, 71 je skladen. Kdo je za 71? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. Številka 4, 9, 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto šesti odstavek, eh, amandma 73, je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 74 in 75 sta identična, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, mislim, da sprejeto šest in ta dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. To bi želela elektronsko preveriti, ker nekoliko dvomim. Glasujemo. Dva člana eh, kartic nimata pri sebi in zato bomo ta dva sedaj šteli zraven. Eh, Dvaindvajset za, eh, dva vzdržana, torej sprejeto. In sedaj prehajamo na oseminsedemdeset, brezpredmetno. Nadaljujemo za 79. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. 80. Ne, ta je sedaj brez predmeten. Potem 8 in ta 3. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. pri odstavku 9 eh, je bil anma 81 omaknen. Glasujemo pa za 82, 83, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 84 eh, je bil omaknjen, če se ne motim. 85. Brezpredmeten. Ne, pravi predsedojoča, o tem lahko glasujemo skratka, 81 sprejeto, 82 sprejeto. E, torej, pri 85 moramo glasovati. Ja, torej glasujemo o 85. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Mislim, da bi to morali elektronsko preveriti. Ne. Glasujemo. 85. 85. Uhum. Eh, foi aprovada. 32 e a favor. Sprejeto. 31 za oziroma 32 za, tega nisem dobro videla. No, 86, 87 in 88 so kompatibilni eh, za 85. Glasujemo o tem, kdo je za, proti, vzdržani, zavarnjeno. 89 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 10, predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta šest za, proti, vzdržani, sprejeto in ta sedem za proti vzdržani sprejeto in ta osem za proti vzdržani sprejeto. Potem številka 11, kompromis B za proti vzdržani sprejeto. 92, 93, 94 so brezpredmetni. 106 v zvezi s številko 13. Eh, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Eh, številka 12, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednje številke so brezpredmetne, nadaljujemo s kompromisom D za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa so naslednje brezpredmetni. 99 zdaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 98. 100, 101 so identični. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržan? Sprejeto. 102 brezpredmeten. 103 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržan, sprejeto. Nadaljujemo številka 13. Predlog 105 v dveh. In tudi 104 ki ga je predlagala poročevalka in eh, gospa Pervonš Beres. Sekretarjat mi ravno pravi, da o tem ne glasujemo, ker smo pač sprejeli prejšnji predlog spremembe. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 108 brezpredmeten, 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 brezpredmeten, ne, glasujemo, 110. Glasujemo o tem, 110, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite elektronsko preverjanje? Prosim, ja, preverili bomo. Zame je bilo jasno, vendar glasujemo elektronsko. 110. Začnimo. Uhum. Então, 30, uh, uh, 11 a favor e 35. 11 za, 30 eh, proti, en vzdržani glas, torej za me je to bilo očitno. 9-4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 111 v zvezi s številko 15 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112 proti kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Vse mislim tako. Želite, da to preverimo? Dobro. Preverjamo 112 elektronsko. Začnimo. Vsi imaš podiro? Oui. E, eh, e, eh, verifiche sono elettroniche da sentidos elektronsko glasovanje v zvezi s številko 112. Osemintrideset za, osem proti in vzdržan glas. Kot rečeno, sprejeto. Sto štirinajst, sto eh, 16 so umaknili, 115 je ostal. Glasujemo o predlogu spremembe 115. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavarnjeno. Sedaj pa kompromis F. Eh, v zvezi s 16 odstavkom, to je za, proti, vzdržani, sprejeto drugi so potem brezpredmetni. Prehajamo k predlogu 119 za, proti, vzdržani. Imam nekaj dvomov. Elektronsko preverjanje. Začnimo s glasovanjem. 119. Mhm. 26 eh, za favor e in 26 za, 20 proti in ostržan sprejeto. Nadaljujemo z predlogom spremembe 9.3 v zvezi z odstavkom 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9.9 za, proti, vzdržani vprašanje je sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom E za, proti, vzdržanje je sprejeto. Naslednja dva sta brezpredmetna, potem pa INTA 1. Kdo je za, proti, vzdržanje je sprejeto. 18. odstavek 123. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo dobro elektronsko preverjanje. Predlog 123. Ehm, então temos 25 e contra e 22. 25 e glasov proti, 22 za, zavrnjeno. Imeli ste prav. Včasih eh, pa tudi ne vidimo dobro. 124. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem pa imamo tri, ki so kompatibilni. 125, 26, 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. številka 1a, predlog spremembe 68, to je za, v dveh delih, se opravičujem, prvi del, to je za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo zavrnjeno. Bomo preverili. Začnimo s glasovanjem. Predlog spremembe 68. 18 kontra in 29. 18 glasov proti, 29 za, torej sprejeto. E, niso vsi dobro dvignili rok. Drugi del, kdo je za? Prosim, jasno dvignite roke, da poveste, ali ste za. Proti, vzdržani zavrnjeno. To je zame bilo jasno. Elektronsko preverjanje, no, lahko. Preverjamo elektronsko zdaj. Drugi del 68. 24 kontra. 24 proti. 23 za zavrnjeno torej en kolega nima svojega uh, kartončka uh, oziroma svoje kartice sabo in zaradi tega ga moram prišteti. Imate uh, sedaj uh, kartico, ste jo dobili? Tomas Hendl nima kartice in zaradi tega dvigne roko in mi to zapišemo. In potem stvari seštejemo. Uh, in ta deset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 151 je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 72. Kdo je za? Proti. bomo preverili po elektronski poti, kajti ne dvigujejo vsi dobro rok. Preverjamo 72, elektronsko glasujemo. Eno. Favor, 24 za, 24 proti in zato smo tu imeli tudi težave. 91 sedaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 141. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. E, In ta devet za, proti, zdržani, sprejeto. 129. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Je bilo sprejeto. Ne, preverili bomo elektronsko. 129. Začnimo s glasovanjem. Okay. No, no, premije pa to favor. Uh está, está fechada a votação. Konec glasovanja. Sprejeto. To je bilo jasno. 35 glasov za. E, potem pa 113 predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta štiri, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Potem predlog spremembe in ta pet, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 130, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. To bomo preverili. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 130. Začnimo konec glasovanja. 17 za, 27 proti, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 134. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 135. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto predlog spremembe 136 so umaknili, sedaj pa 137, 138, 139 in 140, ki so identični in kompatibilni. In o 140 bomo glasovali, kaj ne sedaj, o 137, 38, 39, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 140 za, proti, zdržani, sprejeto. Deve 14, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 142, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143, za, tu imamo ustni predlog spremembe, gospe Beres, 142. besede v poševnem tisku največ črtali. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 144 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 brezpredmeten, ne, saj ga nismo sprejeli. 146, kdo je za? Proti? To bomo preverili elektronsko. 146. Začnemo s glasovanjem. Darf shut up the cell. Konec glasovanja. Sprejeto. 19, 167 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. 145 za, proti, vzdržani sprejeto. 9, 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 149, 150 sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 je brez predmete. Nadaljujemo z predlogom 152. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavarnjeno?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 proti, vzdržane sprejeto. Uvodna izjava 4, predlog 1 za, proti, vzdržane sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, sprejeto. 3 za, proti proti, zdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja sta omaknjena, nadaljujemo z osem. Z za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Ni bilo povsem jasno, ali je bilo dovolj jasno. Je bilo jasno? Dobro. Očitno je bilo dovolj jasno, sprejeto torej. Enajst. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Dvanajst. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 13, 14 brezpredmetna, 15 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, vendar to bomo raje še preverili po elektronski poti. Začnimo z glasovanjem. Predlog spremembe 17. Osemnaest za, osemindvajset proti zavrnjeno. Nadaljujemo. Kompromis. A za se opravičuje predsedojoča, eh, ker je izpustila predlog spremembe 18. 18 za, proti, sprejeto. Nadaljujemo. Kompromis A, za, proti, zdržani, sprejeto. Naslednja dva sta brezpredmetna. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, zdržani, sprejeto. 25 in 26 sta identična, 27 je brezpredmeten, 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani.

drugi so brezpredmetni. Glasujemo samo o predlogu 37. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa predlog eh, spremembe 39 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Drugi del je bil zavrnjen in sicer sedaj nadaljujemo s uh, uvodno izjavo J, 40, 41, 42 so identični. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za. No, to sem hotela umakniti, ker smo to nadomestili s kompromisom. Se pravi, 44 je umaknjen, nadaljujemo s kompromisom G. Kdo je za? Proti? Vzdržan? sprejeto. Naslednji so brezpredmetni, sedaj pa 48 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Ne vem, ali sem dobro videla. Predlog spremembe 48 glasujemo elektronsko. sprejeto. 26 glasov za, 20 proti. 49 za. To bom proti vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto. Tu je bilo nekaj spremembe in zaradi tega bi to rada še enkrat preverila. Glasujemo elektronsko o 49. Konec glasovanja in 28 proti, 17 za, zavrnjeno torej. 50. Ne. 48 je bil sprejet, torej brezpredmeten. 51 zdaj. Je, ne, ta je omaknjen. Potem pa 52. 51 so omaknili, sedaj 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti. Tu vzdržani zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani. Eh, ne vem, eh, ali je to sedaj sprejeto ali da. Sprejeto. nekaj poslancev ne dviguje več rok in zaradi tega tudi ne vem. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. 59 brezpredmeten. In sedaj nadaljujemo 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani je sprejeto. 63 za, proti vzdržani je sprejeto. 64 za, proti vzdržani je sprejeto. 65 za, proti vzdržani je sprejeto. In sedaj pa 66 za, proti vzdržani je sprejeto. Sedaj pa moramo glasovati o celotnem besedilu, elektronsko glasovanje in začnimo. Está fechada a votação. Konec glasovanja. In 11 glasov proti, 36 za sprejeto čestitke eh, kolegi za njegovo poročilo. Vamos passar à votação seguinte, eh, que é a votação da. Nadalhujemos glasovanjem. Sedai glasujemo o. Oh mnenju gospe Sari Esaja, tu gre za demografske spremembe, njihove posledice za prihodnjo kohezijsko politiko. Tu gre za mnenje. Ste vsi pripravljeni, imate seznam. Začnimo. Ena. Predlog spremembe dve. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Naprej. Predlog spremembe ena za proti vzdržani zavrnjen. Tri za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe šest za proti vzdržani sprejet štiri v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Srada Ftesel. Konec glasovanja. 25 za, eh, proti in 19 eh, za. To je zavrnjeno. Imate prav, ampak eh, vse skupaj ni bilo jasno, se niste dvigovali rok. Sedaj pa predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Spet ni jasno. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Štejemo za ta imen, da je 5 in srara. Glasujemo o predlogu spremembe 5, konec glasovanja. 41 za in 2 proti, torej je bil sprejet ta predlog spremembe. Številka 1, predlog spremembe 7 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog so nebe 8 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog so nebe 9 za proti vzdržani. Sprejet. Nadaljujemo s kompromisom A. In gre za številko dve. Kdo je za? Proti. Ustržani. Sprejet. Nadaljujemo z predlogom spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis B za proti vzdržani sprejet. Predlog smembe 19 k točki 3 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejet. Drugi del za proti vzdržani sprejet vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak eh, dajmo elektronsko preveriti. Glasujemo. Gre za drugi del predloga spremembe 19. Konec glasovanja. 27 za 21 proti. Sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 20 k točki 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 točki 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 23 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 27 za. Mm, ne, tukaj sem se zmotila, ta je postal brezpredmeten. Nadaljujemo z 28 eh, za, proti, ustašani, sprejet. 29 <clears throat> za, proti, ustašani, sprejet. 30 za, sprejet proti vzdržani sprejet, 31 za proti vzdržani zavrnjen. Nadaljujemo s točko 4. Kompromis C. Za. Proti. Vstašani. Sprejet. Nadaljujemo s predlogom strojim B4 in 30. Za. Za proti vzdržani sprejet. Kompromisa D za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 37 za proti vzdržani sprejet. 38 za. 38, kdo je za? um, predlagano je bilo, da glasujemo v svežnju, ampak ne vem, če se vsi strinjajo s tem. Povedali so mi, da to ni možno. Predlog smo imeli 38 za, samo 38 za, proti, vzdržani. Sprejet. 39 za, proti, vzdržani. Sprejet. 40 za, proti, vzdržani. Sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 v dveh delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 hm, sprejet, 46 za proti, 45 za proti, e, torej, prosite, še enkrat začnemo. 45 za proti, vzdržani, sprejet. Šestinštirideset za proti vzdržani, sedeminštirideset za proti vzdržani, sprejet. 48 za, proti vzdržani. Sprejet 49 za, proti vzdržani. Sprejet. In še glasovanje o osnutku mnenja. Glasovali bomo elektronsko. Glasujemo. en glas stranke socialistov preveč, smo ravno ugotovili. Sedaj pa je vse v redu. Dobro, bomo zaključili z glasovanjem. Enajstirideset za, dva proti, tri vzdržani glasovi. Osnutek mnenja je sprejet čestitamo poročevalki. Yeah. Ja, Euh, chers collègues, je vous propose de poursuivre notre euh, séance de vote et nous en venons donc. Euh, Drage kolegice in kolege, predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem. Prehajamo na 13. točko, gre za poročilo Jean Lambert eh, o ravnanju z izrabljenim gorinom in radioaktivnimi odpadki. Eh, prvi člen, druga točka, 11 eh, in 60 sta identična, skupaj glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, eh, gospa Steindrück za, proti zdržani sprejeto 62, eh, kdo je za, proti zdržani sprejeto 12 in 63, sta identična, skupaj glasujemo, kdo je za, proti zdržani, bomo preverili. Le vote clos. Konec glasovanje 26 za, 22 proti, en vzdržan. Torej sprejeto. 64 omaknjen, 13 in 65 identična skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 66, 67, 68 omaknjeni, 14 in 69 um, glasujemo za, proti vzdržani, sprejeto. 70, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 15, 71, 72, 16, 73 niso eh, spremljivi. Kompromis A, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem Eh, imamo novo točko po točki 4.2, identična amadmata, 18.76 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto 77, eh, Tomas Hendel z ustnim predlogom spremembe poročeval, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kdo, 79 je kompatibilen, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Po pod točko DC imamo dva identična amadma 20 in 78 do za, proti vzdržani sprejeto. 80 eh, za, proti vzdržani bomo preverili. Posko se ožuti. Mislim, da je zavrnjeno. Konec glasovanja. 21 za, 26 proti zavrnjeno. Um, 21 in 79 eh, sta identična. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, spreto. 81, 82 nista spremljiva. To je jasno. Preverimo. Dare con più calma, per favore, presidente. Cap- Ali ne bi lahko glasovali nekoliko bolj počasi, sploh vas ne dohajamo. Da. Dobro, vzemite si dovolj časa. Preverjamo eh, 21 in 79. Tudi mona pivote? Ste vsi glasovali? Nekdo ni glasoval? Dobro, ste vsi glasovali dobro. Konec glasovanja 26 za, 23 proti sprejeto. Kaj bomo? Trokimo. Vse počasi in mirno. 83 eh, eh, eh, za, proti vzdržani sprejeto. 84 za, proti vzdržani sprejeto predloga 22 in 85 sta identična, glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 eh, v delih, prvi del od member states do democratically controlled, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, to je preostali del besedila za, proti, zdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, zdržani, spreto. 24 in 87 identična za, proti, zdržani, spreto. 25 za, proti, zdržani. Vzdržani, sprejeto. 88 brez predmeten, 89 tudi, se pravi 90 sedaj za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Mislim, da je sprejeto, vendar preverjamo. Ste glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 22 proti in en vzdržani glas sprejeto. 91 brezpredmeten. Sedaj glasujemo o 92 za, proti, vzdržani sprejeto. 93 v dveh eh, delih na zahtevo ELS od začetka besedila member states do verifiable manner. Kdo je za prvi del? Proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, preostali del besedila za? Proti, zdržani, sprejeto. Šestindvajset, kompatibilen, glasujemo o prvem delu. Saj to je ista stvar, pravi gospa predsedujoča. Prvi del. Member states do verifiable manner za, proti, vzdržani, sprejeto, preostali del besedila za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. 7.3, amantma 27 in 94 identična za, proti vzdržani sprejeto, potem 7.4, eh, predlog spremembe 28 in 95 z ustnim predlogom spremembe poročevalke. Ima kdo kaj proti? Nihče. Glasujemo o celoti. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 7, 5. Eh, predlog spremembe 96. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno tudi. 7, 5. Nova točka 5, 97 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto 8, 2, eh, predlog spremembe 98 v dveh delih. Eh, od the safest case do risk for workers za, proti, vzdržani, sprejeto, preostali del besedila za, proti, vzdržani. Ne vem, kaj delajo liberalci, ne vidim. E, preverili bomo, kdo je za drugi del, drugi del, kdo je za. Kdo je za? Liberalci, ko boste glasovali, bomo imeli vse. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Sprejeto. 30, brezpredmeten, 84, predlog spremembe 31 in 99, identična. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 8, 4, novi, 32, 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po 8. členu 101. Z ustnim predlogom spremembe nihče nima nič proti. Glasujemo torej eh, o 101, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. 102, isti pogoji, eh, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Eh, kompromis B, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Potem deseti člen 108 za, proti, zdržan, sprejeto. 34 eh, brezpredmeten, potem pa 109. Kdo je za, proti, zdržan, sprejeto. 35, lahko oglasujemo o tem. Torej, kdo je za? proti vzdržan sprejeto, potem pa 12.1, eh, eh, kompromis C za proti vzdržani sprejeto. 112 eh, ni spremljiv, potem 14.1, druga točka, predlog spremembe 37 z ustnim predlogom spremembe, nihče nima nič proti temu, torej glasujemo, kdo je za, proti, vzdržan sprejeto. 14.1. sedma točka, 38 in 114. identična, glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 1, 42, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. 43, kdo je za, proti vzdržan sprejeto 44, kdo je za proti vzdržan sprejeto 46 za proti vzdržan sprejeto. Potem pa predlog. Želite preveriti? Preverjamo torej predlog spremembe 46. Tu mu na pribitelju v teklo Konec glasovanja. 25 za, 23 eh, proti, sprejeto. Potem pa predlog 2 in 45 glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 47 eh, za, proti, vzdržan, sprejeto. 48 eh, za, proti, vzdržan, sprejeto. 49 za, proti, vzdržan, sprejeto. 3 in 50 sta identična, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Potem 4 in 51 sta identična, glasujemo za, proti, vzdržan, sprejeto zavrnjeno. Uvodna izjava 29, predloga 5 in 52 nista dopustna in pot. 6 in 53 sta identična, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. E, potem pa 7 za, proti, vzdržan, sprejeto. 54 brezpredmeten, 8 za, proti vzdržan sprejeto 55 brezpredmeten, 56 za, proti vzdržan zavrnjeno 57 za, proti vzdržan zavrnjeno. No, ne morete pa če zahtevati preverjanje, če še nič nisem povedala. Potem pa predlog spremi B9. In 58, identična, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto. Potem pa 10 in 59, identično, glasujemo skupaj za, proti, vzdržan, sprejeto. Ena, 39, sta identična, kdo je za, proti, vzdržan, sprejeto zdržan. Mislim, da je sprejeto, vendar bomo preverili. 1.39. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 23 proti, sprejeto. 40 brezpredmeten in potem pa še 41. Kdo je za? Proti, vzdržan, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu in sicer po elektronski poti. Elektronik, monsieur Sarkas. Elektronsko, gospod Sarkas. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 44 za, 4 proti, nič vzdržanih, torej čestitamo poročevalki. Ki je ni med nami, ampak prav gotovo bo slišala pozitivne novice. Potem pa še zadnje glasovanje danes eh, do povdan. Tu gre za Eh, resolucijo in ustno vprašanje. Ne, ne, se popravlja predsedujoča in sicer gre tu za nekaj, kar bomo predlagali za plenarno zasedanje. Tu gre za konvencijo Mednarodne organizacije dela o delu na domu. E, torej, to niso pač eh, delavci, ki delajo v hiši. Glasujemo. E, to besedilo je predmet kompromisa, ki sta ga pripravila poročevalka in poročevalec v senci. Glasujemo o celotnem ustnem vprašanju, kdo je za, proti. Kdo se vzdrži? Ustno vprašanje je sprejeto s štirimi glasovi proti. Sedaj pa glasujemo o kompromisnem besedilu predloga resolucije. glasujemo o celotnem besedilu, razen uvodne izjave D odstavka 5 in 8. Kdo je za celotno kompromisno besedilo? Glasujemo elektronsko. Oui, oui, Čaba, pour, Čaba je za. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 43 za, 5 proti, nič eh, vzdržanih. Kompromisno besedilo je sprejeto brez teh treh eh, eh, odstavkov, o katerih bomo sedaj ločeno glasovali. Najprej glasujemo o uvodni izjavi D. Tu gre za besede on the insertion of. Ne, se popravlja predsedujoča. V uvodni izjavi D želimo. Eh, dvakrat dodati besedico undocumented. No, če se ne strinjate s tem, da eh, to dodamo, boste glasovali proti in mi bomo tudi glasovali elektronsko. Torej, gre za vprašanje, ali bomo v uvodni izjavi D dodali undocumented. Začnimo s glasovanjem. Il y a quelqu'un qui n'a pas voté nekdo ni glasoval. In to ni gospod Sarkas. Morda nekdo noče glasovati. Vsi ste lahko glasovali, ste imeli dovolj časa. 24 za, 23 proti. Ta besedica torej se doda. Peti odstavek. dodamo ali pa tudi ne, odvisno od izida, besedici eh, minimum več minimalne plače glasujemo po elektronski poti. Kdo je za to, da dodamo besedice minimum več? Ste imeli dovolj časa? Konec glasovanja? 18. 15 eh, za, 26 eh, proti, 2 vzdržana, torej ti dve besedici se ne dodata. Sedaj pa osmi odstavek, kjer predlagam, da eh, elektronsko glasujemo za prvotno kompromisno besedilo. Kdo je za? Se opravičujem. Začnimo z glasovanjem elektronsko. Ste imeli dovolj časa, konec glasovanja. 19 za, 28 proti, nič vzdržanih. Osmi odstavek se ne sprejme. In sedaj predlog spremembe 48, gospe Harking. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? 48 sprejet. In sedaj glasujemo o celotnem besedilu po elektronski poti. Smo glasovali, konec glasovanja. 40 za, 7 proti. Najlepša hvala. In to pomeni, da bomo na plenarnem zasedanju glasovali o tem vprašanju oziroma obravnavali in, uh, eh, to vprašanje. To bo torej na eh, majskem plenarnem zasedanju predmet obravnave. Euh, S tem smo gla končali glasovanje. Eh, za trenutek bomo prekinili delo, zato da se zorganiziramo tukaj. Drage kolegice in eh, kolegi, predlagam, da končate svoje razpravice. Monsieur le Président, je, merci d'être gospod predsednik, hvala, da ste prišli k nam. Opravičujem se za to gibanje eh, po dvorani, vendar mislim, da veste, kako je po glasovanju v parlamentu. Eh, po glasovanju je treba marsikaj zorganizirati in zaradi tega je pač situacija takšna, kot je. Vendar vam eh, zagotavljam, da bomo sedaj poskrbeli za kakovostno razpravo. Eh, čestitke najprej k vaši novi funkciji. Od začetka tega leta ste eh, predsednik odbora za socialno zaščito Evropske unije in za našo Za naš odbor je to seveda referenčni odbor, zaradi tega eh, ker pač ste vi od, eh, ob odboru za zaposlovanje eh, odločilnega pomena za naše področje. In vaš predhodnik je redno prihajal v naš odbor vem, eh, da je prišlo do neke prekinitve te prakse, ne vem zakaj, vendar upam, da bomo to staro uveljavljeno prakso obnovili, da boste pač saj enkrat na leto prišli k nam, zato da nam poveste, eh, kaj delate v tem pomembnem odboru. Eh, kaj ti eh, marsikaj od tega, kar vi počnete, spada tudi v prestojnosti držav članic. In eh, prosim, da nam poveste, kaj so najnovejše spremembe, najnovejši dogodki v vašem odboru. Vem, da vi tudi ocenjujete odprto metodo koordinacije in nov referenčni okvir. Eh, ki ga imamo, odkar je bila sprejeta strategija Evropske unije 2020. Torej, prosim, beseda je vaša. Eh, gospa, eh, zahvaljujem se za besedo in zahvaljujem se tudi za vaše prijazne besede. Najprej bi govoril angliške. V predstavitvenih besedah, potem bom pa na vprašanje odgovarjal v lastnem materinem jeziku v nizozemščini. Vesel sem, da sem lahko danes z vami, da bi predstavil eh, odbor za socialno zaščito, ki mu predsedujem od, las, od lanskega januarja. Eh, zato bi bilo dobro, da bi se srečal z vami vsaj enkrat na leto in vam poročal o tem, kaj naš odbor počne. Seveda vam bom podal tudi informacije v pisni obliki ali pa v obliki neuradnih stikov. Moja prva pripomba je ta, da se moramo naučiti eh, veliko lekcij, Eh, to bomo seveda naredili v naslednjem semestru strategije za leto 2020. Mislim, da se ne strinjamo glede ključne vloge socialne zaščite, glede vrednot, ki so povezane s tem. Um, nekateri sistemi so se izkazali za zelo uspešne in so pokazali veliko mero odpornosti v času finančne in gospodarske krize. Ampak kljub um, današnjemu stanju gospodarstva se zdi, da socialni koncepti nimajo primerne vloge v okviru strategije 2020. Moje bore mnenje, da je potrebno doseči ravnovesje med socialno, gospodarsko in finančno stranjo te, tega vprašanja. Eden izmed glavnih sporočil, ki jih je odbor poslal, je naslednji stavek. Najbolj ranljive bi morali zaščititi pred tem, da čutijo posledice ukrepov konsolidacije, potrebno je obnoviti stabilne javne finance, eh, socialne sisteme, vse to bi moralo biti doseženo na trajnostni in pa dolgoročen način. Potrebno je združiti učinkovitost in pa pravičnost. Preden eh, opišem delovni program našega odbora in povem nekaj o tem, eh, kar počnemo, naj povem nekaj o odboru kot takšnem. To je telo, ki je dobilo mandat skozi podgodbo, in njen člen 160 naj bi nadzorovali socialno, socialne razmere in pa razvoj socialnih politik eh, za zamenjavo informacij na tem področju in za izmenjavo dobrih praks med državami članicami in pa komisijo. To ni politično telo. Politične odločitve sprejema ta komisija in svet. V skladu s tem in pa glede na Eh, izkušnje na področju socialnih politik in pa politik socialne vključenosti. To prispeva k socialni dimenziji strategije za leto 2020. Naš odbor združuje člane 27 držav članic in pa komisijo. Tudi, se pravi, tudi komisija je članica odbora za socialno zaščito. Ehm, naša področja zajemajo zdravstveno varstvo, socialno vključenost, eh, pokojninsko zavarovanje in tako naprej. Danes tukaj ne stojim kot eh, politik, ampak kot, kot uh, uradnik, kot nekdo, ki želi spodbujati sodelovanje v Evropski uniji na področju socialne zaščite. Lanskega decembra smo sprejeli delovni program in uh, morda bi bilo dobro, če bi omenili nekatere točke iz tega programa, kakšni so naši načrti za letošnje leto in pa za naslednje leto. Najprej potrebno omeniti, da bo odbor še naprej nadzoroval socialne vplive, fiskalne in pa gospodarske konsolidacije. Posebno pozornost bomo posvetili dogoročnemu dolgoročnim posledicam na socialno zaščito in pa socialno vključenost. Pripravili bomo prvo poročilo o socialni razsežnosti Evropske strategije za leto 2020. Um, o tem bom nekaj več povedal kasneje. Še naprej bomo um, nadzorovali izpolnjevali cilje za zmanjševanje revščine in pa za socialno vključenost. Uh, upoštevali bomo pri tem tudi tako imenovano smernico 10, prav gotovo jo poznate gre za spodbujanje, vklju, gre za, za spodbujanje socialne vključenosti. Kar se tiče pokojnin, SPC bo še naprej pripravljal poročilo o socialni vključenosti in pa, in pa politikami socialne zaščite. Um, to je tudi del svežnja, ki je bil sprejet na zadnjem svetu. Prav tako bomo zasledovali delo na področju pokojnin in s tem želimo zmanjšati k boju proti revščini. In še en pomemben vidik našega dela. Pokojnine niso samo ključno gospodarsko vprašanje danes zaradi vedno večjega Eh, deleža starejšega prebivalstva. In eh, še bolj pomembno je to, da so pokojnin, da so pokojnine ključni faktor, ko gre za pojav revščine v starejšem življenjskem obdobju. Zato morajo vprašanje pokojnin ostati na naši agendi na področju socialnih storitev splošnega interesa. Tudi to je zelo povezano z našo agendo. Še naprej bomo izvajali evropska pravila v obliki neuradne skupine, ki bo začela spet delovati naslednjih nekaj tednih. Delovna skupina si bo ogledala nove smernice o državni pomoči, o notranjem trgu in pa o javnih razpisih, javnem naročanju, Prav tako bomo zasledovali potekajočo razpravo o pravilih glede državne pomoči in pa javnem naročanju. Potem bomo predstavili mnenja junija o tem, kako bi lahko najboljše prilagodili cilje in pa delovne metode novemu kontekstu strategije za leto 2020. Um, ehm, lahko nekaj več povem o tem trenutno naš francoski kolega predseduje tej skupini in ta skupina preučuje, kako bi lahko revidirali naše postopke. Naš cilj je, da bi to, objav, da bi to obravnavali na svetu junija, tudi na podlagi posvetovanj za civilno družbo in pa s socialnimi partnerji. Tukaj moram podariti pomen tega, da se učimo drugega, drugo drugega, tudi skozi OMC. Ta platforma se prav tako bori proti revščini in pa socialni izključenosti in ne nazadnje naj eh, povem, da smo tudi sprejeli eh, usmeritveni dokument o kohezijski politiki in tu pozivamo k boljši uskladitvi kohezijske politike in pa Evropske strategije za 2020, da to, da bi maksimalno izkoriščili vire, ki jih eh, lahko porabimo za socialno zaščito, za socialno vključenost in pa eh, da damo um, tem zadevam prednosti pri, pri doseganju ciljev za leto 2020. Sedaj pa še Evropska strategija za leto 2020 in pa Evropski semester. Eh, objavili smo poročilo o socialnih razmerah in pa razvoju politik socialne zaščite. Govorili smo o socialni razsežnosti Evrope 2020. To poročilo je sprejel svet in kmalo bo objavljeno. Govori o tem, kako so politike socialne zaščite prispevajo k cilju zmaševanja revščine in pa k uspehu strategije kot takšne. Naj vas spomnim nekatera glavna sporočila, eh, ki izhajajo iz tega poročila. Najprej, eden izmed pet ljudi v Evropski uniji eh, je pred grožnjo revščine ali socialne skluščenosti, 14 milijonov ljudi eh, živijo v, v odnosu odvisnosti. Vsaj 20 uh, eh, milijonov ljudi bi želeli rešiti iz uh, socialne revščine in izključenosti do leta 2020, zato potrebujemo ambiciozne nacionalne cilje in pa ambiciozne ukrepe. Boj proti revščini je del splošnega načrta za oživitev gospodarstva. Zaključki sveta. um, govorijo o tem, uh, da bi želeli stopne zaposlovanja zvišati na 75 odstotkov in pa da bi rešili 20 milijonov ljudi iz revščine. Sporočila pravijo tudi to, da bi morali najbolj randljive skupine zaščititi pred konsolidijskimi ukrepi, to sem povedal že od začetku. Najprej, naprej potrebno je zmanjšati učinke eh, prekinjenih eh, mm, poklicnih poti, eh, potrebno financirati pokojninske sisteme. Poročilo podarja tudi to, da morajo uspešne poli, um, politike vključevati dostop do delovnega trga in pa ustrezne politike socialne zaščite. Na koncu je potrebno še okrepiti našo zmogljivost, da, da ocenimo socialne vplive naših glavnih politik. To mora biti del splošnega, splošne ocene vpliva. Uh, Moram biti odkrit. Moj odbor ima določene pomisleke glede tega, da letno poročilo o rasti ni eh, popolnoma upoštevalo učinkov strategije 2020, zlasti ni bila upoštevana socialna razsežnost in vprašali smo se, um, In o tem poteka razprava. Moramo se naučiti lekcij iz prvega evropskega semestra in zagotoviti primerno mesto za socialno razsežnost v drugem semestru in uh, s tem postaviti temelje za nadaljno delo odbora in pa za uspešno izvajanje drugih smernic. Gospa predsedojoča, integriran pristop za boj proti revščini in pa socialni izključenosti kot del Evrope 2020 posveča pozornost, um, torej vse to pošteva naš odbor, to sta pomembna temelja za uspeh evropskega projekta. Pričak, um, torej, uh, vse skupaj je potrebno obravnavati na horizontalen način vendar pa v realnosti nimamo nekih preglednih procesov, ki bi zagotovili, da bo socialna zaščita vključena v strategijo za leto 2020 in kot sem povedal, se moramo naučiti lekcij iz sedanjega semestra in se pripraviti na nas naslednji. Odbor bo odigral pomembno vlogo pri izvajanju in pa nadzorovanju strategije v skladu za svojimi pristojnostmi eh, in eh, dobri odnos z vašem odborom bi bil vsekakor um, dobrodošel. Oktobra 2011 se bomo eh, pogovarjali o prvem srečanju konvencije za boj proti revščine in prav gotovo bo polsko predsedstvo poskrbelo za to, da bo tudi vaš odbor, kot pa predsedujoča, imel tukaj pomembno vlogo. Hvala lepa. Oktober. Kdaj bo to? To bo oktobra 2011. Thanks very much. Um, and thank you, uh, for... Hvala lepa in hvala lepa za vašo predstavitev. Veliko zanimivega ste povedali. Uh, naj se navežem na to. Prvič, omenili ste, da odločitev sveta v zvezi z uh, fiskalno konsolidacijo bi naj. Uh, skušal zaščititi najbolj ranljive skupine. Ta izjava me skrbi. Veliko je ljudi, ki ne spadajo v kategorijo najbolj ranljivih. Ko si ogledamo statistike, naj bi eden izmed petih eh, ljudi v Evropske unije bili izpostavljeni grožni revščine ali so ti vključeni v to skupino najbolj ranljivih ali gre samo za, di, di, teh, za teh 40 milijonov, ki so žrtve revščine, kdo je vključen v to skupino najbolj ranljivih. To seveda vpliva na cilje, ki ste jih predlagali za države članice za spopadanje s problemom revščine. moja naslednja skrb in skrb parlamenta pri pripravi strategije za leto 2020 je smernica o revščini. To je zajeto v smernicah za zaposlovanje, medtem ko je revščina nek širši problem. In eh, revščina ne obstaja samo za tiste, ki niso zaposleni, ampak tudi za tiste, ki so starejši, ki, so, ki imajo zdravstvene probleme, ki so premladi in tako naprej. Zato me zanima, ali vaš odbor upošteva, to, upošteva tudi ta vidik. Vse je povezano z tem vprašanjem najbolj ranljivih skupin, eh, enem izmed petih, ki je izpostavljen grožni zaradi revščine. In potem dejstvo, da naš cilj pri revščini povezujemo samo z eh, smernicami na področju zaposlovanja v strategiji za leto 2020. In še zadnje, omenili ste vprašanje socialnih storitev splošnega interesa. Sam sem poročevalec z tega poročila na lastno pobudo. In eden izmed predlogov iz tega poročila je naslednji. <clears throat> Mislim, da potrebujemo um, neko strokovno skupino na visoki ravni, ki bi združevala različne direktorate komisije, ki, ima, ki vplivajo na socialne storitve splošnega interesa oziroma katerih aktivnosti bi, imel, bi imele vpliv na njih. Eh, vključiti je potrebno tudi socialne partnerje, eh, tiste iz neprofitnega področja, ki nudijo socialne storitve splošnega interesa. V tej skupini bi morali imeti tudi predstavnika sveta in pa komisije. Predlagali smo, da bi SPC lahko pravzaprav izpolnil to nalogo. Sam pa menim, da to ni uloga tega odbora in vi ste moje razmišljanje danes eh, potrdili. Vaša uloga je uloga svetovalca. Sam pa predvidevam skupino na visoki ravni, ki bi imela bolj dinamično vlogo, zato da bi lahko spodbujala um, spremembe s katero bi se lahko identificirali različni partnerji, um, ki nudijo storitve splošnega interesa. Uh, se pravi, ta skupina bi imela bolj politično ulogo. In kako ste vi povedali, SPC ni politično telo. me pa, zanimajo, me pa zanima vaše mnenje o teh vprašanjih, ki sem jih postavil. Dank u wel, ik zal nu in het Nederlands spreken. Dus ik... uh, hvala, sedaj bom govoril nizozemsko in tako, da če želite, lahko porabite slušalke. Najprej vaše prvo vprašanje, sicer eh, glede definicije eh, opisa revščine. Eh, tu bi najprej opozoril na nacionalne definicije, kajti imamo nacionalne okoliščine, imamo nacionalne suverene odločitve, Eh, ki veljajo na nacionalni ravni. Kajti Evro strategija 2020 se začne v prvi vrsti s tem, da nacionalna uh, telesa, torej nacionalni parlamenti in nacionalne vlade postanejo dejavni, šele potem sledi vloga evropskih eh, teles. Drugo vprašanje. Uh, In sicer smernice za trg eh, dela temelijo na 68 pogodbe. Lahko smo različnega mnenja, ampak to je izhodišče. In s tem tudi ugotavljam, da smo pred dilemo. In eh, to dilemo je treba seveda obravnavati, da bi ugotovili, eh, kako lahko delamo s pogodbo, ki pač je, kakršna je. Uh, Eh, socialna dimenzija pa mora dobiti zelo jasno mesto, eh, če želimo eh, uresničiti strategijo 2020. Želim torej opozoriti na to dilemo, ki je bila že omenjena, hkrati pa ne smemo pozabiti, da v okviru odbora obstajajo različna mnenja glede tega, kako se soočiti s to dilemo in prosim vas za razumevanje. V zvezi s tem ne morem povedati kaj več. To lahko samo definiram, vendar pa vas prosim za razumevanje. In eh, kratko malo je potrebno, eh, da prispevamo k temu, kako iziti iz te dileme. Več ne morem povedati o tem. In sedaj v zvezi z vašo eh, pripompo glede socialnih služb splošnega interesa. Vem, da eh, je za Evropski parlament ta tema še posebej pomembna, lahko vam zagotovim, eh, da je v mojem odboru ta tema čisto zgoraj na seznamu prioritet. Smo pa seveda samo organ, eh, ki svetuje drugim institucijam, to je naša naloga mi pripravljamo različne sestanke, mi pripravljamo besedila, ki jih kasneje obravnavajo tudi na ravni sveta. E, sestavili smo tako imenovano neformalno delovno skupino, To smo napravili na našem zadnjem sestanku, to je popolnoma nova delovna skupina in ta delovna skupina je neformalna delovna skupina in ta delovna skupina se ukvarja zlasti z pravnimi podlagami te celotne teme. E, Kaj ti zelo pomembno je, da se učimo drug od drugega in da ugotovimo, kakšne tendence se nakazujejo zlasti, ko gre za pravne vidike izvajanja eh, socialnih storitev splošnega pomena. Eh, ta odbor ima nalogo tudi pripraviti besedila, to pomeni, da smo udeleženi pri tem in mislim, da bi morali delo našega odbora eh, povezati tudi z delom tega odbora, seveda pa vam sedaj še ne morem dati natančnega odgovora, kaj ti eh, govoriti moram še s člani svojega odbora, da ugotovim, kako bi lahko sodelovali. In sedaj vaša naslednja pripomba. Eh, seveda poznam vašo resolucijo oziroma resolucijo, eh, s katero se pravkar ukvarjate. Namreč prebral sem jo, vendar pa kljub temu potrebujemo nekaj časa, da tudi v lastnem odboru še enkrat razpravljamo o tem. To bomo storili v kratkem in to bomo dali. Tudi tudi na dnevni red. Madame, uh, eh, Gospa Omen Reuten. Gospa eh, eh. predsedojoča, gospod Bec, prisrčna hvala za to, da ste prišli sem do nas in hvala tudi za to, da ste nam podali tako dober pregled, eh, da ste dejansko podali uvod v to eh, temo. Eh, to ste dejansko zelo dobro pisali. Vedno znova smo povdarjali, da je seveda najboljše imeti delo. To je najboljše zagotovilo za to, da ljudje izidejo iz revščine. To je še prav posebej pomembno vendar pa so zato potrebni posebni ukrepi, da ljudje dobijo delo. In ne glede na skrbi, ki ste jih izrazili glede strategije 2020 in ne glede na to, Eh, da socialna dimenzija tu ni dovolj upoštevana in o tem moramo izčrpno razpravljati. Torej, ne glede na vse to, mislim, da potrebujemo še druge instrumente in tu mislim seveda socialne sklade, globalizacijski sklad. E, imamo torej na voljo različne instrumente in pomembno je, da spodne sloje prebivalstva bolje podpremo za to, da bi lahko leti našli delo. Postavljam si tudi vprašanje, ali so na tej ravni na voljo vaše možnosti za to, da bi naprimer mi našo pozornost močneje usmerili na to področje. Skratka, ali menite, da se mi lahko močneje osredotočimo na to, zato da bi skupaj lahko nekaj dosegli? In potem si postavljam vprašanje, eh, kako izgleda za kakovost življenja. Vi sami ste rekli, eh, da mi na evropski ravni ne moremo prav veliko spremeniti, kajti to je v pristojnosti držav članic. Vendar pa obstajajo direktive, Eh, naprimer, delovala sem po okviru poročila o pokojninskih sistemih in eh, poskušala sem opisati, eh, kaj bi bila dostojna pokojnina. Opisali smo tudi drugi steber oziroma prvega in tudi drugega sedaj ne eh, želim, da bi se o tem odločalo na evropski ravni, kaj ti to ni mogoče. Če si pogledamo, eh, socialne storitve splošnega interesa so tu zelo velike razlike med državami članicami. Eh, mislim, da moramo nadaljevati z razpravo o tej temi, poglobiti to razpravo kajti pomembno je, da smo pozorni na to, da ena tretjina družbe ne bi zdrsnila navzdol, druga pa navzgor. Skratka, če bo ta vrzel med zgora in spodaj, vedno večje je to vredno obžalovanja. Torej, hvala. Ja, to tudi. Uh, to, kar ste omenili. Eh, rekel sem, da sem pravzaprav najmanjši skupni imenovalec eh, našega odbora. In ta najmanjši eh, skupni imenovalec naj bi bil sicer čim bolj skoraj, vendar pa tu govorim izredno v imenu skupnega odbora, ki mu predseduje. Mislim tudi v zvezi s tem, kar ste pravkar povedali. Pot iz revščine je pot, eh, ki jo vedno znova podarjamo v našem odboru. In zato ponovno ugotavljam, da je dejansko pomembno, da bi v odboru, tako v delovnem odboru, kot tudi v SPC, vzpostavili tesno sodelovanje. Eh, pomembno da je socialna aktivacija, eh, pa tudi politika trga dela. Tega ne smemo pozabiti sem pa sodi tudi socialna integracija. Tukaj gre za to, da vzpostavimo oziroma najdemo dobro ravnovesje in to dobro ravnovesje se seveda razlikuje od ene dežele do druge. In gledano, analitično ni vedno enostavno najti eh, ene same formule, ki bi jo lahko uporabili po celotni Evropski uniji. Ne glede na to pa mislim, eh, da se moramo soočiti s tem izzivom. Ja, v zvezi z drugimi instrumenti, ki ste jih omenili, seveda ti instrumenti obstajajo. Moj odbor se eh, ukvarja zlasti za strategijo 2020, tudi v tem smislu, da podajamo mnenja, eh, tudi glede STO-ja. -ja. Eh, to sem povedal tudi v svojem uvodu, eh, da smo podali mnenje tudi o kohezijskem skladu. Eh, mnenja smo, da zlasti Evropski socialni sklad lahko predstavlja zelo dober instrument za izvajanje strategije 2020, zlasti, ko gre za cilje z našega področja. In kaj je dostojna pokojnina. Ja, to je pa zelo komplicirana tema. In uh, mislim, da mi ni potrebno govoriti o tem, da tu obstajajo zelo jasne razlike med posameznimi državami članicami in zato smo imeli zelo kompleksno razpravo na to temo. Gre na primer tudi za kazalnike, indikatorje in oblikovali smo tudi delovno podskupino na temo kazalnikov in uh, ta tema bo vedno znova na dnevnem redu, eh, zlasti tudi v povezavi z EPC in uw petitfase. De vraag die ik nog, nog eh, bij had willen leggen is, u maakt rapporten, u geeft advies. Eh, gospa Omenrojten, ja, želim še dodati nekaj. Eh, pišete stališča mnenja ali imate vtis, da kdo tudi prebere oziroma izvaja ta mnenja ali to ima kakršenkoli vpliv na Evropsko komisijo? Uh, die, die Mislite komisijo? Ja, komisije sedaj ni tukaj, ampak odgovor je ja. In Evropska komisija je tudi član odbora za, socialne, za socialno zaščito. In vsekakor eh, bo v našem odboru potekala intenzivna razprava. Eh, Kristensen, mi sem. Gospod Kristensen. Preden eh, dam besedo gospodu Kristensu, želim povedati, da eh, pravzaprav je glavni partner eh, odbora svet in ne komisija. Prosim, gospod Kristensen. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Hvala za to predstavitev. Imel bi eno vprašanje v zvezi z poročilom, o katerem ste govorili, ki naj bi šele prišlo in ki eh, naj bi opisalo trenutno socialno situacijo v državah članicah. Rekli ste, da gre za ključna področja v strategiji 2020. Ali je to tudi kakorkoli povezano z socialno so situacijo v povezavi z trgom dela v posameznih državah, e, torej kar zadeva delavce imigrante, e, pa tudi kar e, zadeva tiste, ki sicer imajo delo, ampak e, živijo zelo slabo, delajo za majhne plače oziroma ali se poročilo ukvarja tudi s to temo. wat betreft de problematiek van de migratie en de. Eh, kar zadeva eh, politiko eh, delavcev migrantov, eh, mislim, eh, da je to v prvi vrsti pristojnost eh, odbora za delo. Mi si lahko pogledamo socialne vidike v povezavi z revščino. Eh, to je nekaj, kar je v naši pristojnosti. Eh, Eh, ob tem pa moram povedati še, eh, da moramo eh, izdelati ustrezne postopke za naš prispevek. Ne morem vam še povedati, v kakšni meri bo to del našega mnenja, ampak v princip to sodi v naše delo. Bien, alors, monsieur de Rosa. Euh, Gospod De Rose je še enkrat prosil za besedo in mu jo bom tudi dodelila. Uh, uh, Hvala lepa. Uh, naj se vrnem k neki točki. V vašem odgovoru, gospod Van Reuten, ste govorili o tem, da je zaposlovanje najboljša rešitev za izhod iz revščine. Jaz se strinjam, če govorimo o dostojnem delu z dostojno, z dostojnim plačilom. Ehm, na Iškem obstaja veliko ljudi, ki delajo, pa vseeno pri njih obstaja grožnja revščine. O tem je potrebno govoriti. Ehm, tudi ko govorimo o pokojninah, zlasti ženske zaradi svoje delovne karijere, eh, kasneje v... živijo na robu revščine, saj imajo tako nizke pokojnine še enkrat bi povdaril to, da ne moremo gledati na problem revščine samo skozi lečo smernic za zaposlovanje. Če statistika kažejo, da je en izmed petih ljudi ogrožen zaradi revščine, ali ima se kakšne statistike o tem, Eh, ali so to ljudje, ki so zaposleni, ki so iz eh, enostarševskih družin, ki so starejši. In tudi vprašanje 14 milijonov, ki so pod pragom revščine, tudi med temi ljudi, ljudmi nekateri delajo. Če se želimo lotiti problema revščine, moramo jasno določiti, eh, kje so vzroki in pa oblikovati takšne politike, da se bomo soožali s temi vzroki. Eh, hvala lepa. Eh, dovolite, da tu povem še nekaj specifičnega. Vedno sem bil mnenja, da naj bi uporabljali eh, terminologijo ILA, torej decent work, dostojno delo. Obstaja zelo skrbna definicija in mislim, da je ta definicija torej ustrezna. Decent work, travail decent. Eh, to definicijo bi morali uporabljati tudi tukaj, veljati bi morala tudi tu. Obstajajo statistični podatki na to temo, nimam jih v glavi, vendar pa vam jih lahko z veseljem posredujem. Eh, Rada bi eh, spregovorila o dveh temah najprej makroekonomski kazalniki, ki jih pripravljajo v okviru ekonomskega upravljanja. Tudi parlament pripravlja svoje stališče glede tega. E, odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je tudi pripravilo svoje mnenje o uh, teh kazalnikih. Pripravili smo tudi nek seznam in ukvarjali si, se bomo z socialnimi kazalniki, ki bodo upoštevani. In Eh, tu bodo vzeli pač za kriterij predvsem enotno eh, ceno dela. In to je seveda nekaj, kar eh, ne pove dosti o konkurenčnosti držav. In ukvarjali smo se torej tudi strategijo Evropa 2020. In uh, mi bi morali pravzaprav tudi eh, vse natančno spremljati in nadzorovati, kajti sicer bo ta strategija ostala samo na papirju. Torej, jaz želim vprašati naslednje. Kako vi razumete oziroma kako nameravate prevzeti avtoriteto, in kako pravzaprav nameravate dati prava sporočila v enem izmed dokumentov, ki ste nam jih vi posredovali, eh, je opisan zelo kompliciran mehanizem. Očitno ima vaš odbor neko vlogo. Kako torej? Bi dejansko uh, uh, vaš odbor pos lahko poskrbel, da ga bodo poslušali. Potem v programu ste tudi povedali, da je pomembna strategija 2020 in tu igra seveda vaš odbor določeno vlogo in zastavljajo se naslednja vprašanja. Kako zagotoviti da bo Evropski socialni sklad dejansko služil svojemu uh, namenu in da ne bo pravzaprav predvsem eh, služil sankcijam. In druga stvar v razpravi o pogojih, kako pravzaprav eh, naj formuliramo pozitivne pogoje za eh, izvajanje strategije in kako bi se izognili temu, da bi imeli samo instrument za sankcioniranje in nadzor. Kaj ti to bi bilo eh, ekonomsko nepravično in tudi verjetno neučinkovito? Eh, Kar zadeva vaše prvo vprašanje. v tem trenutku tega procesa ne morem kaj več eh, povedati o tem. To je v povezavi z potekom procesa. Gre torej za definicijo celotnega vprašanja upravljanja, governance. Eh, še enkrat poudarjam, da se na ta problem gleda zelo različno, glede na to, katera delegacija EU spregovori na to temo. Vsakdo misli, da naj bi proces potekal čim bolj transparentno, tako da bo vsakdo v Evropski uniji lahko sledil temu, eh, kako se bo izoblikovala strategija v okviru integriranega Eh, pristopa, kakšne politične odločitve bodo iz tega izšle, to ni naša stvar, to je stvar sveta, torej tistega, eh, ki je politično pristojen za to. V našem odboru eh, bomo seveda o tem v naslednjem času intenzivno razpravljali. In sedaj socialni sklad. Ali to pomeni, da na strani indikatorjev. Ne morete reči, da potrebujemo indikator za boj proti revščini, eh, za delovna mesta za mlade in tako naprej. Ali ne boste dali nobenih prispevkov v zvezi s socialnimi kazalniki, ki jih eh, potrebujemo? Eh, ta hip imamo indikatorje, ki so bili politično določeni imamo delovno skupino za indikatorje, ki si bo te indikatorje še enkrat pogledala. Možno bo, da bomo o tem še enkrat razpravljali in eh, to bomo seveda storili v pripravi nadaljnega procesa. Kakšen bo rezultat, eh, sedaj ne morem povedati, kajti, kot že rečeno, je proces, ki teče. Eh, eh, kar zadeva socialni sklad, povedal sem že, da smo v zvezi s tem že podali mnenje za države članice in komisijo. Vendar pa nismo boleg pri izvajanju vsega tega, to počenja komisija. In eh, povedal sem tudi, kaj so naše izhodiščne točke. Torej tiste, ki so za nas relevantne, Eh, in kako zadeve potekajo za tem, to pa je stvar, ki ni naša naloga. No, to je seveda prva izmenjava mnen. Mi bomo imeli še druge priložnosti in tudi na drugih temah eh, moramo sodelovati, vendar o teh kazalnikih želim še nekaj povedati. Rada bi vas opozorila tudi na stanje razprave, do kam smo prišli. Eh, torej, v prejšnji teden v eh, svetu Ekofina so se lotili že samega seznama kazalnikov in to bodo potem makroekonomski kazalniki ključnega pomena. In eh, v tem neformalnem svetu Ekofina prejšnji teden so dejansko govorili. Eh, o tem seznamu in jaz vidim samo en kazalnik, ki se ukvarja s socialnimi vidiki. In kot rečeno, to se nam ne zdi dovolj, da bi upoštevali socialna neravnovesja, ki bi lahko privedla tudi do makroekonomskih neravnovesij. indicatoren op het gebied van... Om in de... Maar daar bi lahko to še enkrat poudaril. Trenutno imamo kazatelje za trajnostni razvoj, ti obstajajo. Postavlja se pa vprašanje, ali se te pokazatelje dovolj izkoristi. In uh, lahko si predstavljam, da bi preverili, ali obstajajo analitični razlogi za te kazatelje. Hvala lepa. Mi vemo, da je belgijsko predsedstvo močno delalo na tem, da bi pač dobili eh, te kazalnike in eh, da bi imeli to spremljanje. Vendar, da bi to seveda delovalo, eh, je treba še ustrajati na določenih drugih točkah. To je zelo pomembno. Hvala lepa za ta pogovor veselim se tudi že eh, naslednjih eh, priložnosti, eh, ko se bomo lahko pogovarjali še o drugih temah. Hvala lepa. Euh, Prehajamo k zadnji točki do podneva. Tu gre za predstavitev komisije. Govorila bo o pilotnem projektu, o industrijskem prestrukturiranju in eh, nadaljnih ukrepih. Besedo ima gospod Lebrun, ki govori v imenu komisije. Prosim. Merci, madame, la, la... Hvala lepa, predsednica. Samo nekaj besed preden besedo predam kolegom iz eh, organizacije ILO, ki so z nami pripravili ta projekt. Naj spomnim, da je vprašanje prestrukturiranja povezano seveda z spremenjajočim se gospodarstvom. To ni e, nujno posledica e, krize ali pa konjunktire. E, eh, korenine e, sprememb so v načelu strukturne narave in imajo trajni e, značaj. In tu gre za nove tehnologije, globalizacijo, demografske spremembe, boj proti podnebnim spremembam, nove proizvode, nove, eh, novo popraševanje. Z prestrukturiranjem razumemo spremembo tudi delovne sile v naših eh, podjetjih. Eh, ti fenomeni so neizogibni, trajni in potrebni za razvoj evropskega gospodarstva in blaginjo družbe. E, koristi seveda so porazdeljeni v času in po regiji, vendar spremembe se pa zgodijo e, to, punktualno, koncentrirano in e, učinki so lahko negativni za eno regijo, za eno e, Eh, skupino in tu imamo naprimer lahko srednjeročne posledice za delavce, za regijo. Torej tu se zastavljata dve vprašanje. Kako zagotoviti, da bodo eh, udeleženi akteriji eh, prestrukturiranja, se pravi regije, podjetja, delavci, vodili in usmerjali eh, te spremembe, da zmanjšajo socialne stroške ob ohranjanju konkurenčnosti. Kakšen je najboljši način, da um, posredujemo primere dobre prakse in uh, da te primere spodbujamo v Evropi? In Leta 2008 smo zato tudi pripravili eh, pilotni projekt Evropskega parlamenta eh, in na podlagi tega smo sprožili projekt Arenas in eh, moji kolegi iz mednarodne organizacije za delo so z nami razvili ta projekt. Toliko za uvod, gospa predsednica. Izvajanje tega pilotnega projekta je eh, bilo pod vodstvom Mednarodnega centra za usposabljanje, torej eh, vem, da ste prišli v dvoje eh, in besedo vam prepuščam, ne vem, kako si boste porazdelili delo, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Mi smo iz Mednarodnega centra za usposabljanje ILA in mi vodimo eh, te raziskave v 27 državah članicah Evropske unije. Najprej smo pripravili nacionalni dokument, kjer smo pravzaprav analizirali eh, tudi vse okoliščine, se pravi, ti nacionalni dokumenti in te analize so objavljeni na uh, spletnih stranih uh, eh, eh, in uh, to je pripravilo tudi 27 neodvisnih sodrokovnjakov. Uh, te smo potem seveda na seminarjih pregledali, objavili, pripravila pripravljena je bila sinteza, to so storili trije neodvisni eh, strokovnjaki. Eh, ta metodologija je neodvisna, so pa tudi seveda določene omejitve in eh, omejitev seveda po, je razpoložljivost podatkov. Tu imamo eventualno tudi določene predsotke strokovnjakov in razprave na seminarjih so seveda vključevale samo tiste, eh, ki so sodelovali eh, in nekaj izzivov je bilo seveda tudi pri eh, tem, ko je bilo treba narediti sintezo E, tu pokrivamo obdobje april 2009 do juni 2010. Imamo 76 ukrepov za načrtovano presto, 11 e, ukrepov za upravljanje prestrukturiranja, 78 e, posameznih študij primerov in imeli smo več kot 800 sodelujočih na seminarjih, od tega je sodelovalo tudi 54 zasebnih podjetij v teh posameznih študijah primerov. E, kakšen je kontekst, torej gospodarska in finančna kriza, vi, vse više. Višja brezposelnost od 7 odstotkov 2008 do 10 odstotkov v letu 2010. E, to je bil tudi čas, ko so uh, sprejemali in izvajali uh, protikrizne ukrepe vlad in uh, imeli smo tudi zelo različne situacije na trgu dela. Ugotovili smo, da v 22 državah članicah eh, imajo eh, protikrizne svežnje oziroma so jih uvedli v tem obdobju. Imamo tri Eh, skupine eh, držav, tiste, ki se ukvarjajo predvsem z storitvami trga dela, ukrepi trga dela in eh, še tretjo skupino, ki se ukvarja še z drugimi dejavniki. Imamo tudi skupino s skromnim porabo, tu gre predvsem za države srednje in vzhodne Evrope, skupino z veliko porabo. Uh, In potem pa imamo zlasti seveda tudi državo, kjer zelo veliko uporabijo, porabijo za podporne ukrepe na trgu dela, naprimer Nemčija. Uh, Sedaj pa še nekaj o ukrepih v 27 državah članic. Najprej to ni nek eh, univerzalni koncept, eh, pričakovanje. Torej, eh, obstajajo različna razumevanja tega koncepta, obstajajo pa dobre prakse, dobri ukrepi za stalno nadzorovanje trendov gospodarskega razvoja in pa razvoja delovnega trga. Prav tako ukrepi za podporo um, okrepevanju veščin in pa prehodih iz enega delovnega mesta na drugo. Najprej prvi skupek ukrepov. Gre za gospodarske in pa delovne napovedi. Tu lahko poda zanimive informacije o trendih gospodarstva. Imamo nekaj zanimivih izkušenj, naprimer iz Finske pa tudi o delovnem trgu za Estonijo, minister za gospodarske zadeve v Portugalu, v portugalski. Na regionalni ravni imamo tudi mm, programi pomoči, naprimer eh, v Moravski, v Češki republiki in pa inovativna shema napovedi delovnega trga na finskem. Sistem eh, zgodnega opozarjanja, tudi to je zanimivo orodje za naprejšnje informacije o gibanjih na delovnem trgu, vključujoče z načrtom eh, odvečne delovne sile, ki lahko omogočijo eh, udeležencem na trgu, da poskrbijo za dodatne strategije. Imamo zanimive primere iz Irske, Polske, Slovenije in drugih držav potem predvidevanje in podpora prehodu, tranziciji, zato da bi ostali konkurenčni, da bi privlačili eh, vlagatelje in podpirali inovacije. Kar se tiče podpora inovacij, tukaj imamo zanimive izkušnje spodbujanja veščin, naprimer platforma iz Nizozemske, pa tudi za inovacije, naprimer eh, v Franciji. Zanimive pobude imamo tudi za majhne srednje velika podjetja na portugalskem, v slovaškem in pa na mačarskem. Potem, kar se tiče spodbud za uh, eh, ulagatelje, imamo primer uh, Sarjo na slovaškem. Podpora tranziciji, to vključuje tudi pobude na regionalnem nivoju za prilagajanje spremembam na posameznih področjih, kjer obstajajo problemi na delovnem trgu. Tudi tukaj imamo nekaj izkušenj, imamo eh, razvojne sklade za gradbeni sektor na nizozemskem, na teritorijalnem ravno imamo uh, Eh, posamezne pobude, s katero bi naj okrepili možnost napovedovanja z eh, okrepitvijo razvoja podjetij, naprimer naj v Italiji ali pa um, struktura za večjimi udeleženci iz Švedske. Zadnja skupina ukrep pol za podpiranje tranzicije, prehoda je podpora posameznikom, spremembe so bolj problematične za posameznike. Um, ehm, naprimer, um, ehm, to je namenjeno Mm, temu je namenjen, namenjen recimo program New Opportunities v portugalski, za, predvsem za posego mladih ljudi in pa individual learning v, v družnem kraljestvu. Mm, to v Nemčiji imamo naprimer programe za vseživljenjsko učenje za delovce, to ni pomembno samo v času gospodarske krize in takšne pobude so lahko doseženi tudi s kolektivnimi pogodbami, naprimer v primeru Francije, eh, kjer imamo takšne pogodbe na področju upravljanja in pa konkurenčnosti na delovnih mestih. Potem eh, koncept naučene lekcije, ta koncept še ni splošno priznan v celotni Evropski uniji, ampak obstajajo številne mm, pobude, številni ukrepi, zbiranje podatkov in pa spremljevalni ukrepi morajo biti dobro usklajeni, še vedno obstaja veliko težav pri izvajanju takšnih ukrepov, zlasti pri majhnih in srednjih velikih podjetij. Uloga države je ključnega pomena za spodbujanje takšnih eh, napovedovalnih ukrepov in pa na ravni podjetij so ti lahko učinkoviti, če temelijo na eh, kolektivnih pogodbah in pa socialnem dialogu. Nimamo pa še neke sistematične valvacije takih ukrepov. Sedaj pa nekaj o ukrepih za upravljanje prestrukturiranja. Imamo naprimer eh, ukrepe za izogib eh, odvečnim delavcem in pa spodbujanje za prehod na nova delovna mesta. Številni ti ukrepi so bili eh, masivno izvajani v času krize, najprej prva skupina ukrepov v številnih zakonodajnih ukrepih je odslovitev delavca zadnji oziroma izhod v sili. Imamo druge skupne eh, ukrepe, naprimer eh, eh, subvencije za plače, zmanjšanje plače, polovični delovni čas in tako naprej um, zmanjšanje plač, to se uporablja v številnih državah, članicah, uh, zato da bi. Um, um, problem v tem je, da je težko priti do sporazuma za predstavniki delavcev, da subvencije nimajo nujno istega učinka. Da imamo dolg seznam uh, kriterijev za razpoložljivost. In včasih je šipka točka tudi ta, da subvencije dobijo neproduktivna podjetja, ki nimajo nekih izgledov za prihodnost. Številne, eh, številna podjetja imajo fleksibilen delovni čas. Mm, tako da <clears throat> je več delovnega časa v času večjega popraševanja. To se izvaja naprimer v Avstriji, na Nizozemskem, Belgiji, Italiji in Luksemburgu. V nekaterih državah takšni ukrepi vključujejo tudi um, državne subvencije za nadomestila delavcem. Ena izmed šibkih točk je to, da težko napovemo, um, kakšna bodstva. Potem delna nezaposlenost. Uh, To pomeni, da lahko delodajalec s pomočjo državnih subvencij začasno zmanjša delovni čas. Ta ukrep delne zaposlitve predstavlja drastično zmanjšanje delovnih eh, ur, vendar pa se v bistvu v številnih eh, državah tolmači kot ukrep. Eh, za dopolnitev, zmanjšanje proizvodnje, po drugi strani pa se smatra tudi za neko odložitev um, brezposelnosti. Torej, But the employment is uh, retained. Začasne odpustitve. No, tukaj se pogoji razlikujejo od države do države. Pogosto je to omejeno na specifično skupino delavcev ali posebno posamezne sektorje, imamo določene pobude v Italiji, v Belgiji, naprimer jamstvene sklade in tako naprej. Če ni alternativ za odvečne delavce, potem uh, imamo možnost uh, alternativne zaposlitve, uh, zgodnja upokojitev, to je relativno pogost ukrep v številnih državah članicah nekaterih primerjih, naprimer v Španiji, je to lahko prednost, saj se s tem odprejo delovna mesta za nezaposlene ljudi. Je pa to sporno, ko gre za uh, trajnostni značaj pokojninskih sistemov. Potem uh, kolektivna odslovitev, to zahteva nadomestila delavcem, vendar pa to ni pravna zaveza v vseh državah. Naprimer, temu ni tako na Danskem in pa na Švedskem. Pogosto se to smatra za dodatno breme za delodajalce v času krize. Žadni ukrep. Workers, by... Zmanjšanje delovnih mest v Nemčiji, v Franciji, v Švedski. Ima številna podjetja nudijo takšne storitve, imamo tudi države, kot so Belgija, Francija, kjer, eh, ki imajo socialne načrte, s katerimi želijo zmanjšati negativne učinke odslovitve delavcev. podpor tranziciji in reintegraciji je. Izvršen skozi programe za pridobivanje dodatnih eh, veščin. Eh, viri financiranja se razlikujejo od države do države. Imamo nekatere primere za certifikacijo izkušen delavcev, naprimer v Estoniji. na nizozemskem Work to Work program, eh, na slovaškem um, Educate Yourself in pa na portugalskem Qualification Employment Program. Potem, uh, kakšne so lekcije, ki lahko se jih naučimo iz tega. Imamo širok razpon uh, ukrepov v državah članicah. V nekaterih primerjih eh, tudi vlada posega z obširno regulacijo. Dostop do ukrepov je včasih omejen na tradicionalne aktivne delovne trge, v drugih državah pa so ti ukrepi na voljo kakršnekoli obliki prestrukturiranja. Večina držav članic jim dajo prednost ukrepom za, zmanjšan, za izogibanje odvečnim delavcem ali odslovitvam delicev in eh, samo nekatere države članice dajo prednost um, ukrepom za prehod na nova delovna mesta. Novi ukrepi, kako naprimer um, delo za kratki čas in pa delo, eh, del na nezaposlenost. To je bilo uvedeno v času ekonomske krize in zato eh, še niso bili ocenjeni zaključ, eh, vplivi. Samo naj zaključim, kakšni so, kakšna je dinamika, kakšni so trendi. Socialni dialog je zelo učinkovit pri um, prestrukturiranju, če seveda temelji na medsebojnem zaupanju in dobrem komuniciranjem in dobrem institucionalnem okvirju. Um, Poseg države pri zaščiti delovnih mest uh, zaradi gospodarske krize, to je bilo očitno v številnih državah članicah in številne scheme, ki so ostale prej, so bile razširjene ali podaljšane. Potem imamo tudi inovacije in pa. Um, podporo javnih eh, institucij za zaposlovanje, za doseganje hitrih odzivov, več je tudi poseganja lokalne in pa regionalne vlade, zato da bi ublažili učinke tega prestrukturiranja. Kakšne, kakšne vprašanja, dileme je navrgla študija? Um, kak, ali so na razpolago začasni ali pa atipični delavci, ko gre za eh, dostop do um, vseh teh različnih schem, ki vplivajo tudi na pokojninske scheme in pa druge socialne pravice. Potem, eh, ko gre za majhna srednja velika podjetja, so te prakse restrukturiranja strože za ta podjetja kot pa za velika podjetja in pogosto prihaja do izgube delovnih mest prej, pa kot pa dodatnega usposabljanja ali prehoda na druga delovna mesta. Lahko gre za mlajše ali starejše delavce ali za osebe s posebnimi potrebami, so te osebe pogosto tiste, ki so na izgubi zaradi procesa prestrukturiranja. Po Eh, potem smo razpravljali tudi o tem, kako ločiti eh, odgovornost podjetij in pa odgovornost javnosti. Torej, kdo je tisti, ki plača, kdo je tisti, ki nosi odgovornost. In eh, čeprav je povsod prisotno usposabljanje delavcev, je veliko razprav o uspešnosti usposabljanja in uh, usposabljanja v podjetjih, ko gre za zaposljivost teh delavcev. In na zadnje, vse to je na razpolago na spletni strani Arenas uh, in pa tudi na nekaterih drugih spletnih stranih. Hvala. Gospod Kristjansen. Eh, Hvala, predsedujoča. Hvala za to predstavitev. Ni dvomov o tem, da je to področje tudi zelo pomembno za to, da se vzpodbudi rast in zaposlovanje v Evropi. E, podjetja morajo biti sposobna, da se preusmerijo in pogledajo v prihodnost. V bistvu imamo dobre možnosti, kajti večji del podjetij v Evropi so zelo majhna podjetja in ta podjetja se lažje preusmerijo, prestrukturirajo in prilagodijo svojo proizvodno popraševanju, po, glede na možno popraševanje. Eh, bil sem eh, poročevalec leta 2007 za poročilo Flex Security, prožne varnosti. In uh, takrat je na sestankih s šefi držav in vlad bila sprejeta odločitev, uh, da bo flex security uvedena v vseh eh, državah članicah, torej vedno v obliki, ki se sklada s socialnimi navadami in eh, načinom vodenja politike trga dela v različnih državah. Nekatere države delajo z tarifnimi pogodbami, kot je bilo tudi povedano. Eh, moja država, naprimer Danska in druge, delajo z zakonodajnimi metodami za zaščito delojemalcev. Flexicurity pomeni fleksibilnost in socialno varnost. In tu mi nekaj manjka v tem poročilu. Zakaj se tukaj ne govori o tem, eh, da se eh, aktivno, množično investira v politiko trga dela po vsej Evropi na Danskem uporabljamo več kot 6 odstotkov brutodomačega proizvoda eh, za, trgo, tr, za aktivni trg dela. Eh, in eh, to delamo zato, da vzpostavljamo prožnost na trgu dela, imamo zelo veliko pokritost, Eh, če ljudje izgubijo svoje delovno mesto, zaprosijo za pomoč, dobijo brezplačno izobraževanje, če želijo na trgu dela početi kaj drugega in vsak posamezen brezposelni dobi Eh, osebno svetovanje, torej aktivni načrt ukrepov za prihodnost. Če bi v vseh državah to počeli ani na ta način, potem ne bi doživljali takega odpora, eh, do katerega lahko pride strani delojemalcev, eh, če želi delodajalec imeti večjo prožnost. Eh, kajti ne moremo kratko malo samo dobiti fleksibilnosti, če se delojemalci ne počutijo varne. Eh, ta možnost mora obstajati, kajti sicer eh, bo zelo težko doseči kakršnokoli preusmeritev, če so delavci in sindikati proti. Kajti lahko bi izgubili svoje delovno mesto. To je tveganje. In vse stvari, o katerih ste govorili, okrep, odklopljene možnosti um, pogodb za uh, krajši eh, delovni čas na trgu dela oziroma um, job sharing, skratka, da si ljudje delijo delovno mesto, da se odpovedo uh, delu plačila tu. Manjka Eh, eh, tistih ponud, ki koristijo delavcem. In uh, iz tega izhaja zelo veliko konfliktov, če delamo na ta način in če ne investiramo aktivno v delovno silo, zato da bi dejansko lahko dobili to prošnost na trgu dela uh, in mm, da bi uh, prišlo do ustrezne prestrukturacije za bodoče. Uh, hvala. Za prikaz nordijskega sistema tudi sama imam eh, vprašanje oziroma pripombo eh, v skladu s tem, kar je povedal naš kolega. Zelo cenim nordijski sistem in Eh, če ne bi bil ta nordijski sistem vir inspiracije za evropski sistem, potem bi bilo to dobro, potem bi lahko govorili o prožni varnosti v pozitivnem smislu. Vendar pa si postavljam vprašanje, eh, ali je ta model eh, tako enostavno prenosljiv in izvedljiv v drugih državah, zlašči, če mislim na tradicijo socialnega dialoga, kohezijo v družbi, to je sicer nekaj, za kar si moramo prizadevati, ampak zanima me, ali uh, imate v okviru vaših študij vtis, da ta razlika dejansko obstaja. Torej, zlasti, če naprimer govorimo o kakovosti prestrukturiranja in to primerjamo s kohezijo. In sedaj moje drugo razmišljanje. Eh, kot evropski zakonodajalec se ukvarjamo z mnogimi temami in naša razmišljanja zorijo z vsakim novim srečanjem, za vsako novo obravnavo. Teme. Naprimer, govorimo o tem, kako uporabiti globalizacijski sklad in ugotavljamo, eh, da se ta sklad včasih eh, uporablja eh, v primeru prestrukturiranja firm, Eh, ki se uh, nahajajo tudi v kanalih multinacionalk. In namesto, da bi uporabljali globalizacijski sklad, mislim, da bi bilo bolje, če bi imeli zavezujočo evropsko zakonodajo, ki bi multinacionalna podjetja silila, eh, da gredo na to, kar je zapisano v tarifnih pogodbah oziroma nacionalnih zakonodajah. Ali ste pri izvajanju te študije tega pilotnega projekta? Eh, tudi ugotavljali, kakšne pobude bi bile potrebne na ravni skupnosti. Verjetno nam boste najprej predlagali eh, kodeks eh, dobre prakse, vendar treba je seveda tudi ustrajati pri komisarju in zahtevati zakonodajne pobude ali menite, da bi lahko z mobilizacijo socialnih partnerjev eh, dosegli pač sprejem takega kodeksa in podobno? Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Najprej vaše zadnje vprašanje. Lahko vam predstavim nekaj zaključkov do katerih smo prišli pri pregledu 27 eh, eh, različnih praks. Videli smo, da imamo različne prakse, ki so deloma zelo inovativne in pridobili smo neko sliko o instrumentih, s katerimi razpolagajo v posameznih državah članicah. Kot vidite, tu imamo pač poročilo o 27 eh, državah. In eh, kot so tudi kolegi že jasno povedali, ni ene rešitve za vse, so razlike. Iz analize tudi izhaja, da je v teku časa prišlo do nekega zbliževanja, do nekega skupnega pristopa in sicer Eh, bedimo nad temi eh, prehodi eh, v poklicnem življenju naprimer in podobno. Žal pa smo seveda tudi priča reaktivnim praksam, se pravi zapirati in konec. To pomeni brez pripravljanja vnaprejšnjega delovanja. Vendar zavedati se moramo, da so pač te stvari vedno povezane s travmami za regije in podobno. Zelo pomemben element, in mislim, da je to bilo že povedano, je, da je potrebno vzpostaviti zaupanje eh, z državljani, regijo, delavci in treba jim je pokazati, da jim lahko eh, pomagamo v eh, tej prehodni fazi. Tu ne gre sedaj za nek protekcionizem in podobno. Mi potrebujemo bolj strateški pristop, strateški pristop, ki je lahko vseevropski. In eh, potem pa potrebujemo seveda nek referenčni uh, okvir. Ne bom sedaj govoril o kodeksu ali čemarkoli drugem. Uh, in eh, s tem eh, okvirom bi lahko spodbujali najboljše prakse in jih tudi udejanjali. Eh, komisija je pripravila tri pomembne dokumente in sicer industrijska politika, Single Market Act in uh, Eh, agenda za eh, nove eh, spretnosti in delovna mesta. Torej, in v teh dokumentih tudi pravi, da bo sprožila konsultacijo s socialnimi partnerji in sicer še v letešnjem letu in sicer konsultacijo o evropskem okviru za prestrukturiranje. Naj bom jasen, to je dosje, ki bo vsekakor težaven, ker pač se ukvarja z eh, trgom dela in eh, delovnimi mesti. Eh, tu gre za tranzicijo, za prehod in to je seveda bistvenega pomena za delavce in njihovo življenje. In mi želimo poiskati ravnovesje po eni strani treba olajšati prilagajanja podjetij, hkrati pa je treba tudi uh, olajšati to tranzicijo delavcev. In kako potem združiti in povezati ta dva elementa? Pravim vam, to bo težavna razprava. Moj uh, komisar je sicer prepričan v uh, ta projekt, vendar uh, vsi elementi, ki lahko olajšajo to razpravo, bodo dobrodošli. mi smo tudi uporabili pravzaprav denar eh, parlamenta za ta projekt in tudi računsko sodišče je pozitivno ocenilo ta projekt, se pravi, lahko vas tudi pomerim, dobro smo uporabili vaš denar in hvala lepa tudi eh, organizaciji ILO za to, da je pač eh, dala na voljo podatke. In hvala lepa. Čeprav nismo bili zelo številčni, nam je ta predstavitev zelo pomembna, nam je ta pogovor zelo pomemben. To je pilotni projekt za Evropski eh, parlament. Tu imamo tudi mi nekaj manevrskega prostora, zato da ne bi pač delali po ustaljenih tirnicah. Mi želimo seveda opravljati naše delo učinkovito. To delo je težko in zavedati se moramo tudi uh, Eh, razkoraka med pričakovanji in potem poznejšim izvajanjem. Slišala sem nekaj o teh nadaljnih ukrepih, o zaključkih. E, torej, zahvaljujem se tudi jaz Institutu za e, usposabljanje za dobro upravljeno delo. Dobro bi bilo, če bi tu bilo prisotnih več kolegov. Eh, vsekakor so ti pogovori pomembni in morajo biti redni. Mi smo tudi pobudniki tega pilotnega projekta in zanimivo je videti, kaj se lahko razvije iz tega in eh, industrijsko prestrukturiranje je pač eh, še naprej v centru naše pozornosti in s tem se bomo morali ukvarjati v naslednjih letih. Torej, hvala lepa vsem eh, vam za vaše sodelovanje danes do povdan in s tem zaključujem naš eh, dopovdanski del in vidimo se ponovno popovdan ob treh.